Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání. Spoštovani gospodin gospodje, nadaljujemo. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Tekeša o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov. Poročevalec ima štiri minute. Izvolite. Opravičujem se za zamudo ampak na zaslonu je pisalo, da se bo razprava začela deset minut kasneje. Svojo predstavitev pa bom podal v mačarščini. Elnökúr, kedves kollégák, megtiszteltet. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, v veliko čast mi je, da lahko govorim o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov, da sem lahko pripravil poročilo za to in zahvalil bi se odboru za kulturo, vsem posameznim članom in zahvalil bi se tudi tistim, s katerimi sem se posvetoval, zahvalil bi se poročevalcem v Senci in pa tudi odboru za ženske, pa tudi odboru za regionalne zadeve, združenju evropskih visokih šol, nekaterih predstavništvom študentov, ki so me podprli na zelo konstruktiven način. Hvala lepa za tesno sodelovanje. Z vašo pomočjo sem lahko pripravil to poročilo. Naloga poročevalca je pomembna. Zato in je tudi pomemben izziv, zato, ker prihajam iz eh, nekdanjega vzhodnega bloka, iz države, ki je šele pred nekaj leti pristopila Evropski uniji, prihajam iz Romunije, kjer eh, nam totalitarna diktatura ni omogočila, da bi razvili demokratično visokošolstvo univ, eh, avtonomija univerz ni bila upoštevana, celotno visoko šolstvo je bilo podvrženo ideološkim in političnim ciljem. In mislim, da lahko upravičeno ugotovimo, da nekdanje komunistične države, ki so šele pred nekaj leti postale članice Evropske unije, da je za njih eh, posodobitev visokošolskega sistema pomembna iz dveh razlogov. Po eni strani to pomeni nadaljevanje demokratizacije in pa obrata od eh, leta 1989 naprej, gre pa tudi za premagovanje preteklosti. Gre za postopek eh, dohajanja, želimo se približati zahodnoevropskim državam, tudi v okviru visokošolskega prostora. 180 predlogov sprememb smo prejeli in te kažejo na to, da kriza vodi tudi do tega, da evropski visokošolski sistem nujno potrebuje posodobitev. To je res nujno. Moje poročilo se ukvarja s posodobitvijo visokošolskega sistema in v poročilu je zapisano tudi, katere izzive moramo premagati v okviru visokega šolstva. Seveda smo tudi priča splošnim gospodarskim krizam, primanku, eh, proračunskim primankljajem, povečanem številu brezposelnih, eh, potem imamo še demografsko krizo. Evropski evropski visokošolski sistem je skupni evropski interes. To lahko dosežemo le skupaj z evropsko ravnjo in pa z regionalno ravnjo. Visoko šolstvo igra pomembno vlogo pri spodbujanju inkluzivne družbe, vključujoče družbe. Poročilo potrjuje, da je zelo pomembno, da visoke šole sodelujejo z zunanimi partnerji, z uh, lokalnimi skupnostmi, z civilnimi družbami, z interesnimi uh, predstavniki, z tudi skupinami, ki so v slabših položajih. Tudi ti morajo imeti dostop do visokega šolstva, ne glede na to, iz katerega sloja družbe prihajajo. Uh, Parlament in celotna Evropska unija se zauzema za boj proti diskriminaciji in smo za to, da se ohranijo kulturne vrednote in pa kulturna eh, jezikovna eh, raznolikost. In eh, poročilo spodbuja vse države k temu, da upošteva tudi etnične in nacionalne in jezikovne manjšine in da tu spodbujajo visokošolske ustanove, ki so posvečene manjšinam. Prosim, dovolite mi, da poročilo zaključim s tem, da se posvetim tudi mladim. Znano je, da v nekaterih državah, nekaterih postkomunističnih državah, da je brezposelnost med mladimi zelo visoka. In upamo, da bodo evropske politike skupaj z Berlingerjevim poročilom iz marca prispevali k temu, skupaj z mojim poročilom, da bo strategija Evropa 2020 lahko izpolnila svoje cilje in da bo naša evropska mladina lahko služila denar in kruh. Hvala. Byl jsem velmi tolerantní, překročil jste více o, než o jednu minutu. Najlepša hvala. Za eno minuto ste prekoračili vaš čas za govor. Sedaj pa čas, da ujamete moj pogled. Imamo 12 govorcev, govornikov na našem seznamu. Če boste spoštovali čas za govor, potem boste vsi dobili priložnost, da se oglasite, glede na to, da ste tako posno prišli na plenarno zasedanje. Ampak prosim, bodite kratki. Hvala torej prvi govorec je gospod zver. spoštovani gospod predsednik kolegice in kolegi <clears throat> hvala poročevalcu lászlóju tks za odlično pripravljeno poročilo. le to je presežek in poleg že sprejetih poročil s tega področja je to nov dokaz prizadevanj evropskega parlamenta za modernizacijo evropskega visokošolskega prostora. univerze so bile v evropi že stoletja vir izvor napredka in zibelka vrednot tako mora ostati tudi v prihodnje ko govorimo o tretji generaciji univerz o tretji misiji univerz zato se morajo bolj odpreti predvsem pa do gospodarstva in ustvariti kot pravi tkes koalicijo znanja za uspešnejši dialog z univerzami se mora eh, potruditi tudi gospodarstvo objaviti mora kakšne kompetence in veščine potrebuje da bi te lahko posodobile svoje učne načrte in študijske programe s tem bomo zagotovili usklajenost. naj še pozdravim vzpostavljanje novega orodja za eu eh, multirank ki naj bo celovito razvrščanje eh, kot lestvica boljša kot imamo obstoječe. Děkuji, poprosím o dodržení času, jinak vynechám. Najlepša hvala. Prosim, da se držite časa za govor, drugače ne boste uspeli dobiti vsi priložnosti za govor. Gospa Češkova. Hvala, gospod predsedujoči. V povezavi s tem poročilom bi rada povdarjala uspeh projekta Erasmus, ki krepi mobilnost študentov. Podarila bi rada tudi, da če želimo tekmovati z azijskimi državami, potem moramo izkoristiti potencial tehničnih poklicev. Izkoristiti moramo tudi potencial številnih žensk, ki delujejo na področju raziskav in razvoja. Nobenega razloga ni, da bi morali diskriminirati ženske v visokošolskem sistemu. Poznamo seveda stereotipe, ki se nanašajo na spole, vseeno pa sem sama prepričana, da moramo te strukture dokončno razbiti. Sama sem bila poročevalka v odboru za ženske, sama sem proti kvotam in takšnim zavezojočim ukrepom. Hvala. Gospa Basesko, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropa potrebuje konkurenčne univerze, ki ponujajo to, kar zahteva trg dela. Podpiram zamisel o povezavi ponudbe univerz z potrebami trga dela v skladu s 27. členom. Večina študentov težko najde delovno mesto, ki ustreza njihovi izobrazbi. Potrebujemo programe za lažji dostop do prve zaposlitve in programe za usposabljanje. Več moramo storiti. Naj izrazim nezadovoljstvo združen študentov glede programa Erasmus za vse. Gre za veliko pomankanja v neformalnem usposabljanju, interaktivnem učenju in podobno. Gospod Mikolašek je naslednji, izvolite. Děkuji pekne, pane predsedo. Uskutočenie modernizácie európskych vysokoškolských systémov vzdelávania v závislosti na meniace sa potreby európskeho hospodárstva a spoločnosti. Hvala. Pri posodobitvi visokošolskega sistema je nujno, da se ta prilagodi tudi evropskemu gospodarstvu. To je vizionarski pogled, ki bo Evropi pomagal, eh, da se uveljavi v svetovni konkurenci, dal pa bo tudi potencijal Evropski uniji, da bo postala najbolj dinamično gospodarstvo na svetu. najnovejša spoznanja iz eh, univerz moramo prenesti v prakso. In eh, imamo pomankanje zdravnikov in pa eh, znanstvenikov, na drugi strani pa imamo presežek absolventov. drugih znanosti. Um. Hvala lepa. Pan Migalski. Najlepša hvala. Gospod Migalski. Hvala, gospod predsedujoči. Končal bom, še preden potečem moj čas za govor. Gospod predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. To poročilo vsebuje pomembne teme. Povdarja avtonomnost univerz, podpira program Erasmus in govori o potrebi priznavanja diplom in kvalifikacij. Kliče tudi k izvajanju sosedske politike na tem področju. Ne smemo se omejiti le na vzpostavljanje in nagradnjo gospodarstva. A po drugi strani imamo tudi drugačne strani tega poročila, naprimer standardizacija seznamov visokošolskih zavodov ali pa obveznost študija v tujini. Ne moramo podpreti tega poročila. Hvala. Gospa Žuber. Brigada, senjor prezident. Uh, ah, Hvala, gospod predsedujoči. Na portugalskem je tako imenovani bolonski proces povzročil velike, velike težave. Namesto, da bi spodbujali mobilnost, so sedaj univerze postale elitistične. Sedaj študenti prenehajo obiskovati univerze zato, ker ne morejo plačevati stroškov, ne morejo plačevati stanovanj in podobno. Za njih je mobilnost le privit. Hvala, gospod Matula. Ekonomija evropejana pode depaši aktualno. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropsko gospodarstvo lahko to krizo pusti za sabo, če se osredotočimo na izobraževanje in še posebej na področje visokega šolstva, tako kot piše v strategiji 2020. Tako lahko izboljšamo konkurenčnost našega gospodarstva na svetovni ravni. Ne gre le za konkurenčnost visokošolskih zavodov. Izboljšati moramo tudi prenos študentov na trg dela. Tukaj je namreč brezposelnost dvakrat večja kot pa v povprečju. Zato potrebujemo ustrezen mehanizem za oceno in obravnavo standardov tako v zasebnih kot tudi javnih visokošolskih zavodih v Evropi. Podpiram to zamisel, da medsebojno priznavamo kvalifikacije in diplome. Tako bomo lahko namreč izboljšali konkurenčnost, konkurenčnost naših delovnih mest in naših študentov. Čestitav bi rad poročevalcu za to dobro poročilo. Pani Nevjedalova. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Snevedavalova. Prajem tako neskoro vodinu. Eh, určite nikto z nás eh, neprotestuje proti tomu, že naozaj treba. Najlepša hvala. Vsem želim prijeten večer. Eh, nihče ne bo protestiral proti modernizaciji visokošolskega sistema. Mi potrebujemo dobre diplomante in diplomante absolvente in eh, zlasti moramo tudi podpirati eh, ženske eh, pri odločitvi za univerzitetni študij. Potrebujemo več žensk na univerzah, zato da imajo tudi boljše priložnosti, da pridejo na vodilna mesta na univerzah. In tudi podpirati moramo nasplošno Eh, znanost eh, in tudi sodelovanje med univerzami. In potem še neka misel, ki je zame zelo pomembna in sicer mi omenjamo tako imenovane štipendije in posojila za študij in pri tem seveda moramo imeti v mislih tudi tiste, ki eh, so socialno na slabšem položaju. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kelly. Tudi jaz prehajam iz izobraževalnega sistema in o tem bi lahko govoril dolgo, vendar žal nimam veliko časa. In, eh, To je eden izmed najboljših eh, predlogov, ki smo jih tu obravnavali v Evropskem parlamentu. Čestitke eh, po roče eh, Valcu in tudi eh, Evropske komisiji. Eh, torej, mi imamo tukaj zelo visoke eh, cilje, torej že glede odstotkov. Eh, in želimo, da dosežemo čim večji odstotek eh, eh, diplomantov in eh, mi pa moramo vedeti, eh, da je pomembna seveda tudi enakost med eh, spoloma, pomemben je tudi poudarek na uh, športu in tudi Erasmus ne pozabimo na profesorje in na lektorje, predavatelje in oni morajo v sebi videti učitelja in uh, primerno učiti uh, študente. Hvala lepa. So. Gospod Papa Nikolu. Tudi jaz eh, čestitam poročevalcu za odlično delo ko to berem in eh, preberem tudi našo strategijo za Evropo 2020, eh, potem se vsi strinjamo seveda, da moramo investirati v izobraževanje, da pa moramo seveda tudi eh, povišati število diplomantov eh, na visokih šolah. Dejstvo pa je, da se to število marsikje tudi zmanjšuje in sicer zlasti v tistih državah, ki trpijo zaradi krize, se pravi na jugu Evrope. Eh, eno so cili, drugo je torej resničnost. Danes eh, pa se pogovarjamo seveda o dejanskih rezultatih. Investicije v visoko šolstvo so pomembne in tu imam seveda vprašanje komisiji, ki je tu danes prisotna. Ali boste pravzaprav pripravili kak predlog, po katerih za visoko šolstvo ne bi veljalo varčevanje, se pravi zmanjševanje proračunskih sredstev? E, torej, dejstvo je, da vedno govorimo o investicijah v znanje pri e, visoko šolstvo šolskem izobraževanju pa samo varčujemo. Hvala lepa, gospod Tegerti, je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem se eh, razveselil, ko sem videl ime gospoda Tökeša kot eh, avtorja poročila, kajti on je tudi nekdani eh, škof, evangeličanski škof in lahko bi dejansko pričakovali, eh, da bo poročilo polno vrednot eh, krščanstva in tudi, eh, da se bo zauzemal za avtohtone manjšine v Evropi. Imamo pa tudi določene deficite v tem poročilu. Od 77 točk se samo ena točka nanaša na manjšinsko visokošolstvo in zelo malo omenja tudi enakost oziroma večkrat omenja uh, enakost spolov, uh, vendar ne pogostokrat. Nobene drž druge države ne funkcionirajo tako dobro kot Belgija, kjer je dvojezičnost uh, eh, samo umevna in uh, v Romuniji, naprimer, tudi uh, redko, ki uh, lahko najdemo mačarske napise. Torej, zelo cenim uh, to delo, vendar kljub samo ne bom glasoval za to poročilo. Hvala lepa. Kakovostno izobraževanje mladih je seveda tudi pogoj tudi za dinamični razvoj gos- družbe. In, Evropsko visoko šolstvo ima dolgo tradicijo in študij na visoki šoli ni vprašanje prestiža, temveč tudi pogoj za dobro delovno mesto. Sedanje gospodarski problemi kažejo, da se struktura izobraževalnega sektorja ni prilagodila potrebam eh, podjetij in zaradi tega imamo mnoge diplomante, ki ne najdejo svoje izobrazbe primernega delovnega mesta. In To pomeni, da potrebujemo boljše prilagajanje visokih šol potrebam trga dela. Se pravi, predmeti se morajo prilagoditi pogojem v eh, realnem življenju. Eh, spodbujanje visokošolskega izobraževanja je seveda tudi zelo pomembno, tako strani. Eh, Evropske unije kot tudi držav članic. Podbujati pa je treba samo take visokošolske zavode, ki uspešno pripravljajo mlade na življenje v družbi in zaradi tega morda potrebujemo tudi boljše načine motiviranja. Hvala lepa in sedaj gospod Piotr kot zadnji govornik. Hvala lepa, gospod predsednik, čestitke eh, gospodu Tokešu k temu poročilu. Vsak dan obravnavamo nujne zadeve, gasimo pošare, rešujemo krize, sedaj se pa obravnava tu horizontalno vprašanje in tu lahko takoj pogledamo tudi rezultate. To je pomembno za bodoče rodove. Um, sodobna uh, Evropa potrebuje dobro izobrazbo mlade generacije in zaradi tega moramo tudi ustrezno prilagoditi izobraževalni sistem. Univerze žal niso konkurenčne evropske eh, univerze in tudi eh, potrebujemo primerne programe. Mi imamo določene, naprimer, eh, mobilnost mladih eh, in eh, program Marie Curie. Torej, mi moramo investirati še bolj v izobraževanje, raziskave, trg dela in to je zelo pomembno tudi za bodoče strukturne politike, ki eh, morajo seveda poskrbeti za modernizacijo izobraževanja. Hvala lepa in sedaj kot zadnji govorni gospod komisar. Torej, pozdravljam poročilo gospoda Tökeša. E, to je zelo pomembna tema na a, e, vaši agendi in Vse to prihaja ob pravem času. Mi vsi vemo, da je na znanju temelječa družba in gospodarstvo prihodnost eh, Evrope. In žal se pač ravno na področju izobraževanja varčuje in se zmanjšujejo sredstva. V odgovor na vprašanje gospoda Papa Nikoluja naj povem, da smo vedno znova poudarjali, da tudi v času varčevanja moramo. Eh, pripraviti ustrezna proračunska sredstva za usposabljanje in izobraževanje, kajti če tega ne storimo, bomo spodkopavali prihodnost Evrope. In tu je dejansko paradoks Evrope. Eh, mi imamo eh, visoko kvalificirano eh, delovno silo na naših celinih krati, pa se soočamo strukturno brezposelnostjo E, zlasti seveda tu govorimo o izgubljeni generaciji. Potrebno je sodelovanje e, med e, izobraževalnim sistemom in trgom dela. To sodelovanje je seveda zelo kompleksno. Mi moramo poskrbeti za ta sektor zaradi konkurenčnosti na globalnem trgu in mi potrebujemo v prihodnost kvalifika, više kvalifikacije in ne nižje poslovna skupnost in eh, partnerji morajo pa seveda tudi eh, pomagati v visokim šolam, eh, da bodo dejansko diplomanti razpolagali s primernim znanjem. Gospod Tökeš v svojem poročilu omenja Eh, tudi agendo, ki jo je predlagala komisija v letu 2011. Eh, tu gre eh, torej za inovacijo, tehnologijo in mi tudi omenjamo EU Multi Ranking za univerze in mi pravzaprav Ehm, potrebujemo ustrezna partnerstva, zato da bomo imeli pač ustrezna eh, dovolj sredstev za programe, kot so Erasmus 4, Marie Curie in podobno. Eh, Erasmus uh, za vse, Erasmus za vse je uh, tudi uh, pripravil pravzaprav uh, dodatne uh, programe uh, študentskih posojil, garantiranih, uh, zajamčenih študentskih posojil. To naj bi pač zagotavljali ob uh, štipendijah in Uh, vsekakor so pač potrebna izobraževalna partnerstva, torej vsekakor se zahvaljujem za konstruktivno poročilo gospoda Tökeša. Eh, hvala lepa, gospod komisar, za te zaključne besede. In gospe in gospodje, sedaj smo s tem zaključili eh, razpravo o tej tematiki. Glasovali bomo jutri ob 12. In sedaj še zadnja točka na našem dnevu.